Gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, nadaljujemo s sejo. Predsednica socialistov je posredovala imena imenovan za odbore, ta imena bodo zapisana v zapisnik in ob koncu dneva bo do nova imenovanja začela veljati. Ima kdo kak komentar v zvezi z zapisnikom včerajšnjega dne? Ne, prav, zapisnik je sprejet. Naslednja točka je poročilo Holmajer in Gardije Zebal Rubial v zvezi s splošnim proračunom EU za leto 2020, gospe Holmajer še ni v dvorani, zato predlagam, da začne gospa Gardija Zabal. Predtem pa naj vam povem, da bomo pri postopku modrega kartona in javljanja za pritegnite pozornost predsedujoče uporabili oba postopka elektronskega in starega. Če želite uporabiti elektronski način prijave, potem morate imeti svojo glasovalno kartico. Če se želite spontano javiti k besedi, lahko to storite takoj, ni treba čakati do konca razprave. Tako, zdaj pa dobi besedo gospa Gardija Zabal Rubijal. Izvolite. Sí, gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod minister. Jutri bomo glasovali v parlamentu o proračunu, ki je vreden zgolj en odstotek evropskega bogatstva, gre za tisoč milijard. In s tem proračunom naj bi financirali evropske politike, o katerih smo se odločali vsi. Parlament pa bo v postopku branja seveda obravnaval še tiste vidike, ki se nam zdijo zelo pomembni in te želimo okrepiti še s tremi milijardami. Predvsem pa se želimo boriti proti podnebnim spremembam. Namreč naša institucija želi storiti več v boju proti tej zelo pomembni problematiki. Proračun smo želeli povečati, seveda tudi zato, ker moramo preoblikovati infrastrukturo. Samo na tak način bomo lahko poskrbeli za razogličenje gospodarstva, vlagali več v nove tehnologije, ki so usmerjene v prihodnost. Spodbuditi je treba tudi vse tiste programe, ki se borijo proti podnebnim spremembam. Že več kot eno leto prosimo za to, da bi ohranili jamstvo za mlade. Ta program je namenjen predvsem mladim brezposelnim. Želimo si izboljšati tudi program Erasmus, zato da bi čim večje število študentov lahko ta program izkoristilo. Nismo pozabili niti na kmete. Oni so žrtve trgovinske vojne, zato bomo skušali odpraviti težave, s katerimi se soočajo tudi s pomočjo evropskega proračuna. Želimo si tudi več sredstev za sprejem beguncev, tako na evropskem ozemlju, kot tudi v drugih državah, ki kažejo vsakodnevno, da lahko delujemo solidarno. To so države, ki so v zelo negotovem, slabem položaju. Seveda želimo sodelovati tudi z UNRO in drugimi agencijami Združenih narodov. Če povzamem, okrepili smo vse politike, katerih namen je, da naredijo Evropo bolj sodobno in s katerimi naj bi tudi približali Evropsko unijo državljanom. Kot poročevalka pa bi rada izkoristila ta čas, ki ga imam na voljo, zato da se vsem zahvalim za delo, ki ste ga upravili. Vse politike, ki jih izvajamo v Evropski uniji, niso zgolj rezultat dela parlamenta, sveta in komisije, namreč obstajajo tudi druge institucije v Evropski uniji, ki so vsaj za nas ključni partnerji in nam pomagajo predvsem pri izvajanju nadzora nad temi politikami. Želimo si, da bi tudi vse te institucije imele dovolj kadrovskih, finančnih in drugih virov. Namreč ne moremo krčiti proračuna teh institucij, kajti na tak način ne bomo zagotovili dobrega gospodarskega in proračunskega upravljanja. V odboru regij so zastopane naše občine in naše regije. Tam zagovarjajo svoje interese in sodelujajo tudi v postopku sprejemanja odločitev v Evropski uniji. In oni so na vse zadnje tisti predstavniki, ki so najbližje prebivalcem. Tu pa je še Evropski ekonomsko in socialni odbor, ki želi, da bi naše politike imele tudi bolj aktivno socialno plat. Nekar ne pozabimo tudi na sodišče Evropske unije. Sodišče je tisto, ki tolmači zakonodajo, ki